smo obvestili nacionalni pristojni organ. Um, eh, gospa Viorica Dancila je bila imenovana za predsednico vlade eh, Romunije in parlament eh, ugotavlja, da je od 29. januarja naprej njen sedež prazen. Eh, romunske oblasti so nas obvestile, da je bila eh, imenovana v parlament Gabriela Zoana od 30. januarja naprej, ki bo zamenjala gospoda Silo in ki jo sedaj tudi med nami prisrčno pozdravljamo. Eh, od